je bila seja 2. decembra in gospod Angoras, ki stanilis in saragonalis so uh, bili tisti, katerih mandati so bili preverjeni in ti mandati so bili vsi dopuščeni oziroma pravilni. Ima kdo kaj proti? Ne, s tem so mandati potrjeni. ELC,